send once I had sent you the email. That was lovely. It did go really well. Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. La séance est reprise. Nous avions hier smo delali, tudi danes, uh, imamo kar precej dela in tudi jutri in pojutrišnjem naj bi imeli sestanek, pravijo govorice, ampak te govorice ne držijo. Jutri in pojutrišnjem ne bo nobene seje našega odbora. Dobro. Jans Gens Geier bo najprej spregovoril, naš splošni poročevalec. Gospa Georgieva nam je predstavila proračun za 2017 na prejšnji seji torej ta proračun je užival šest dodatnih tednov razprav od maja do konca junija. Na to smo izmenjali mnenja o tem proračunu 4. julija in naš splošni poročevalec je pripravil mnenje in o tem mnenju smo razpravljali včeraj s koordinatorji. Danes zjutraj pa bo splošni poročevalec poročal o tem, kaj je bilo rečeno včeraj. Dobro, sedaj sem končal s svojimi uvodnimi izjavami. Če želi kdo še kaj povedati, izvolite. Vidim, da gospod Gajer prihaja. In tako nam bo lahko predstavil svoj osnutek priporočil, ki bo posredovan svetu, ki bo pritisnil na svet in tako bo svet moral razumeti, da parlament pričakuje, da svet to mnenje upošteva. Izvolite, gospod splošni poročevalec. Dank, eh, Herr Präsident. Wir setzen Hvala lepa. Gospod predsednik, danes dopolne nadaljujemo razpravo, ki je včeraj potekala že med koordinatorji. Poznate, na kateri točki proračunskega postopka smo. No, Običajno bi bilo tako, da bi se na prejšnjem plenarnem zasedanju dogovorili o mandatu za dialog, trialog in ta bi se moral začeti ta teden in potem bi se z drugimi institucijami pogovarjali o tem, kakšno je naše stališče o osnutku proračuna. Ampak prišlo je do odloga, tako da smo nekoliko v zamudi, svet je pod pritiskom. ker mora čim prej pripraviti svoje stališče. Le tako potem lahko začnemo trialog, ki naj bi se začel septembra. Šlo bo torej za zapozneli poletni trialog na mesto pomladnega in eh, ne bomo eh, sklenili mandata, temveč bomo tako kot leta 2014 poslali neke vrste priporočilno pismo drugim inštitucijam. Pripravil sem osnutek in eh, s tem dopolnjujemo tudi stališča strokovnih odborov. Jose Manuel Fernandez je že pravilno vprašal, ali ne bi moral imeti ta dokument status delovnega dokumenta, tako da bi dobil večji institucionalni pomen, tako bi dobil ustrezno znako parlamenta. No, vsekakor je dokument pomemben, ampak eh, gre pravzaprav le za dopis v mojem imenu. O tem sem se pogovarjal z vami, pa tudi s koordinatorji in koordinatorkami včeraj, ko je šlo za prvi krok pogovorov. To priporočilno pismo ne vseboje nekih bistvenih političnih novosti. Temeljimo na tem, kar smo opredelili kot naše smernice, že marca. Gre torej za vse točke, ki jih imamo v naših smernicah in te se znova politično odražajo v dokumentu, potem pa imamo še dejanske številke eh, za osnutek proračuna za leto 2017. V smernicah je bilo dogovorjeno, da pričakujemo, da se ne bodo bistveno zmanjšali izdatki, ki so potrebni za obvladovanje begunske krize. O tem smo se s komisijo že pogovarjali, gre za kategorije 3 in 4. Uporabljajo se rezerve ampak te se popolnoma izčrpajo. To so tiste rezerve iz večletnega finančnega okvira in potem eh, je možna tudi uporaba posebnih instrumentov, da se pokrijejo ta področja. Predvsej mobilizacije sredstev je v razdelku 1a. Seveda blažimo migracijsko krizo in ne smemo pozabiti na to. Evropa pa mora poskrbeti tudi za rast in za poslovanje. Seveda je to, je to podobno tako kot v preteklosti, ampak razmišlja se, katere prioritete eh, so zdaj najpomembnejše, kateri instrumenti bodo uporabljeni. In eh, vse to pač v tem priporočilnem pismu ima neke vrste podrejeno vlogo, kajti menimo, da je izredno pomembno, da se osredotočimo tudi na rast in zaposlovanje. Torej, treba je um, razčistiti podrobnosti pri glasovanju. Potem pa je tukaj še kohezijska politika 1B. Gre za znižanje sredstev in nekoliko smo zaskrbljeni. ne želimo povzročati nikakršne škode, ampak mislim, da se moramo s komisijo še pogovoriti o sredstvih, zlasti ko gre za operativne programe v okviru kohezijskih skladov v državah članicah. Včeraj smo na seji koordinatorjev razpravljali ni prišlo zdaj do nekih sporov, ampak imeli smo različna mnenja o tem, kako naj bi bilo s kadom EFSI. Tukaj je še Evropska investicijska eh, banka in eh, dodatnost. Eh, v zvezi s tem eh, se je v zvezi z EFSI razprava že začela. Gre za 8 milijard evrov, ki predstavljajo eh, garancijsko kvoto za EFSI. Mobiliziranih je bilo 3,38 milijard. Torej, to pomeni, da je treba okrepiti mobilizacijo sredstev v okviru EFSI. glede instrumenta za povezovanje Evrope in obzorja 2020. Potrebuje, eh, lahko, reč, eh, lahko rečemo, da gre tukaj za instrumente, ki so, ki, ki so pomembni za krepitev rasti in zaposlovanja. In uh, želimo ohraniti to garancijsko kvoto in želeli bi nadaljevati tudi v tej smeri. In v tem dopisu, ki sem ga omenil, smo um, navedli tudi, kakšni so nas, naši pomisleki glede osnutka proračuna. Lahko le povzamem uh, vsa stališča. Govorili smo o krizi plačil. Potem smo govorili o tem, kakšna je situacija v zvezi s finančnimi instrumenti, ki trenutno ne delujejo tako, kot bi si želela Evropsko računsko sodišče in pa Evropski parlament. Zato smo izrazili svojo zaskrbljenost, da uh, eh, večkrat kratna uporaba instrumentov spremenja uh, um, značaj uh, teh instrumentov in uh, včasih uh, pokrivamo mnoga politična področja, uh, vendar pa dosti krat brez dodatnih sredstev ne moremo doseči tiste politične vrednosti, ki bi jo želeli. No, včeraj sem moral razpravo prej zapustiti, kajti bil sem poročevalec za proračun in sem moral uh, obiskati še druge odbore, da sem se s kolegi pogovarjal o proračunu. No, na obravnavi včeraj eh, smo se pogovarjali tudi o reformi proračunske ureditve. vsi tisti strokovnjaki z področja proračuna, ki so bili na vzoči, so nas upozorili o tem, da se sicer želijo pogovarjati o proračunski uredbi, ampak bistveni koraki so tisti, ki se nanaše na dodatna sredstva in ravno to povzroča skrbi celotni proračunski skupnosti. Torej gre za instrument pri upravljanju proračuna, ki bi lahko imel ustrezno vrednost, ampak gre za drugačno obliko organizacije proračuna. In mislim, da odbor za proračun v Evropskem parlamentu uh, Eh, mora upoštevati ne samo koristnost, praktično izvedljivost, eh, obljubljena vzvodja, različne modalitete. Torej ne gre za to, da razmišljamo samo o izključno tehničnih, okvirnih pogojih pri finančnih instrumentih. Ne? Razmišljati moramo tudi o tem, da gre za to, da imamo specifične inštrumente za organizacijo računa in ti prinašajo tudi uh, omejitve, kadar se prilivi zmanjšujejo, ker se spreminjajo politični cili. In uh, pri teh proračunskih posvetovanjih je to vedno v ozadju. Države članice so že opozarjale eh, na zmanjšanje sredstev v okviru zadnjega okvira. Torej argument je, da mm, neto plačnice pravijo, ja, manj bo denarja, ampak ta denar bomo eh, uporabili bolj smiselno, ker imamo zdaj bolj eh, usmerjene instrumente. No, oktobra se bomo pogovarjali o srednjeročnem proračunskem okviru. In eh, dejstvo je, da je proračun trenutno podfinanciran, zato se moramo oborožiti z argumenti, da bomo lahko odgovorili na vprašanje, kako funkcionirajo ti instrumenti. Torej imamo politične in tehnične omejitve, ki jih finančni instrumenti prinašajo s seboj. In vsekakor bo potrebna razprava na to temo. Tako. Na kratko sem predstavil vsebino tega priporočilnega dopisa, ki ga predlagam v razpravo odboru in pričakujem komentarje kolegov in kolegic. Hvala lepa, gospod eh, splošni poročevalec. Zelo na hitro se bomo eh, o tem pogovarjali, kar ti Mario Monti pride ob 10.30. Preden podam eh, besedo eh, drugim poročevalcem za kratko izmenjavo mnenj. Uh, hvala lepa, hvala za to predstavitev, hvala za predstavljeni dopis. Gled, sam eh, bi spregovoril o mnenju odbora regij za proračun za leto 2017, zlasti bi se dotaknil razdelka 1b. Gre za 33,5 odstotkov manj sredstev za ena B, kar je precej manj denarja. Na začetku vsakega programa je implementacija počasna, dolgo časa traja, da se sklenejo partnerski sporazumi, da se dogovori o operativnih programih, da se pridobi denar za projekte, ampak naslednje lete bomo že skoraj da polovico programa imeli za seboj in v tej fazi pričakujemo, da se bo število odobrenih eh, projektov povečalo in prišli bomo na neke vrste potovalno eh, hitrost. No, eh, to zmanjšanje 23 odstotkov pri NAB se zdi problematično. Tudi poročevalec je menil, da se teh zneskov ne sme več zmanjševati. Treba pa je tudi zagotoviti v razpravah s komisijo, da se poizve, ali tudi oni menijo, da, je, da so ta sredstva zadostna. Mi mislimo, da niso. Torej, predlagani rezi bodo pomenili, da ne bo dovolj denarja uh, za plačilo obveznosti pod uh, razdelkom 1B. Yes, good morning. Thank you very much, Chairman. Uh, firstly, I would like to thank the rapporteur for the work. Gospod Meresen, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil za delo vloženo v ta dokument. Hvala konstruktivni duhu, v katerem smo delovali tudi uh, na sestanku poročevalcev v senci skupaj s poročevalcem. Dovolite mi par pripomp v zvezi s tem dokumentom. Sporočil bom, kakšno je stališče uh, naše skupine v zvezi z osnotkom proračuna, ki ga je predstavila. Pri uh, komisija, torej spremenje proračuna za, eh, osnutka proračuna eh, bo potekalo hkrati kot eh, posvetovanja z večletnim finančnim okvirom. Torej vse, kar se bo odločilo v okviru revizije MFF-a, bo imelo za posledico tudi odloge v proračunu 2017. Hvaležen sem poročevalcu, da imamo jasno izjavo v zvezi s tem ki je navedena v priporočilnem pismu, ki ste ga predstavili. Ko gre za same razdelke, se strinjam s tem, kar je bilo povedano. Gre za 23 odstotno zmanjšanje pri oddelku, razdelku 1b. In spomnim se dneva, ko je gospa Georgijeva prišla in predstavila um, okvir ni več plačil iz eh, okvira eh, za obdobje 2013-2015. Eh, operativni programi bodo dosegli pravo potovalno hitrost leta 2017, torej drugo leto in jasno je treba izpostaviti to tudi Evropski komisiji. Šlo bo za medinstitucionalni eh, sestanek o plačilih na začetku septembra. Želimo jasnost v zvezi s temi vprašanji. Zlasti ne bi želeli zamud pri plačilih, tako kot smo jih imeli na koncu prejšnjega eh, večletnega finančnega okvira. Seveda predlagamo, da se mobilizira tudi varnostna rezerva. Eh, to nam zagotavlja prožnost. Parlament meni, da je to ustrezen uh, pristop tudi glede zgornjih meja v razdelku 3. Eh, govorimo o infrastrukturi, inovacijah, eh, delovnih mestih, o rasti in to je zelo pomembno za našo skupino, zato sta 1A in 1B za nas zelo pomembna. Pozdravljamo, da se to vključi v dokument. Gre tudi za rahlo povečanje. Um, odobritev za prevzem obveznosti in tudi odobritev plačil. Želimo podpreti ustvarjanje novih delovnih mest. Pa še par besed o EFSI-ju v tem dokumentu, ki ga je pripravil poročevalec. Imamo tudi eh, pomisleke v zvezi dodatnostjo EFSI-ja. Počakati moramo na oceno komisije. Ta bo pripravljena septembra letos, tako bomo dobili jasno sliko. Doslej smo uh, dobili eh, le dokumente Evropske investicijske banke, gre za poročila povezana z letom 2015. EFS je takrat deloval le par mesecev. Vidimo, da je bil učinek na gospodarstvo pozitiven, gre za vsek eh, investicij, ampak seveda počakati moramo na nadaljno vestila komisije. Jasno je da moramo poskrbeti za reze pri, eh, v okviru obzorja 2020. Eh, že zdaj vidimo, da dobri projekti v okviru obzorja 2020 ne morejo biti financirati. Varnostna rezerva se nanaša na rezervka 2 in 4. Pri rezervku 2 za kmetijstvo. Eh, rezerva, ki jo imamo, še vedno zadošča za pokrivanje morebitne krize na področju kmetijstva. Pri razdelku 3 in 4 pa se večinoma strinjamo s tem, kar je povedal poročevalec. Zgornja meja v razdelku 3 mora biti ocenjena tako, da bo na koncu povešena. Potem so tukaj še novi izdatki eh, v razdelku 3 v povezavi z evropskimi menjimi in obaljnimi stražami. Hvala lepa za vašo pozornost. Gospod Toma. Hvala lepa, gospod predsedajoči, bom zelo kratka. Najprej glede 1b ne smemo pozabiti, da kohezijski skladi niso samo solidarnostni skladi, temveč tudi zelo pomembne eh, ni načini financiranja naložb. In eh, na to ne smemo pozabiti, ne smemo pozabiti, da se ti skladi uporabljajo za naložbe in to eh, prav v takšnem obsegu kot instrument EFSI. In zmanjšanje plačil Eh, in pa zamude pri plačilih eh, tu res niso primerne v tem kontekstu. Zelo nehitro glede rubrike 2, torej uporaba 50 eh, odstotkov te marže predvidene za reformo SKP-ja, zakaj pa ne, ampak bojim se, da uporaba teh marš spričo številnih kriz v kmetijstvu ne bo uporabna. Gospod Deleno. Hvala lepa. Torej, pridružil bi se temu, kar je povedala kolegica. Ne moremo uh, sprejeti sedaj tega znižanja 23 odstotkov. Uh, eh, teritorijalna območja potrebujejo uh, ta denar in tu gre za odnos tudi med Evropo in pa uh, Eh, temi eh, eh, lokalnimi območji, ki ta denar pričakujejo. S predsednikom Londom sem se pred nedavnim sestav v zvezi s tem in med drugim smo razpravljali tudi o učinku tega omejevanja sredstev na regije. Razumem, da poskušamo zakasniti ta plačila in to je težava birokracije, ki je za temi evropskimi skladi in to vodi v takšne zamude, to predstavlja takšno breme. In zato je vse skupaj tudi privedlo do zamud pri plačilih in to je zelo resna težava. Moramo poenostaviti postopke. Dve besedi o obzorju 2020 eh, in o mehanizmu za povezovanje. Torej, eh, zopet eh, včeraj smo slišali raziskovalce, ki prav tako čakajo ta sredstva. Gospod Depre. Hvala, predsedojoči. Naj, najprej spomnim na to, kar sem povedal včeraj, kajti to se mi zdi pomembno glede javnega mnenja. Torej, vsi, eh, vse eh, zahteve za um, sredstva iz rubrik uh, eh, 3 in 4, torej vse to državljani razumejo kot uh, sredstva, ki uh, gredo v države izven Evropske unije. In zato moramo zelo jasno državljanom pojasniti, da so ta sredstva namenjena njim, In tu imamo tri prednostne naloge, pomoč eh, naložbam in zato sva se včeraj s poročevalcem tu malce razhajala pri mnenjih. Na to sredstva, ki eh, so odvisna od različnih eh, programov in tudi EFSI-ja, in pa mladi, ki morajo biti v centru tega proračuna. In tu gre za programe Erasmus, Erasmus, eh, in pa pobude za zaposlovanje mladih. Se pravi, rubrika 1A in del rubrike 1B, torej to sta dela proračuna, ki sta za nas ključnega pomena kolega je uložil amadma v zvezi z rubriko 2. Jasno je, da v tem delu potrebujemo tudi nek prostor, ki omogoča kmetovalcev, da dobijo pomoč eh, s pričo teh kriz, s katerimi se sooča sektor kmetijstva. In na to bi želel resno razpravo glede plačil in kako plačila obravnavati tri leta pri vsakem pogajanju o proračunu ustrajamo pri plačilih, kot da bi bili mi, parlament, odgovorni za plačevanje računov. Velik del pogajanj in pa uporabe tega eh, časa namenjamo plačilom in do tega sploh ne bi smelo priti. Moram reči, da sem utrujen od eh, teh večnih pogajanj v zvezi z plačili. In komisija je eh, tu posegla v plačila, ki jih je znižala za 23 odstotkov. Torej, ali komisija sploh ne ve, kaj počne, ali pa je odgovorna in je izračunila, izračunila da si to lahko uh, privošči. Ampak vedno pa se znajdemo pred tem učinkom joja, se pravi, da nekaj časa stvari grejo na bolje in na to uh, zopet nimamo denarja za plačila. Eh, in tudi nočem, da imamo vse čas podobo tistega, ki tu berači in zahteva denar. Vse ta denar ni za nas. Želel bi pozitivno politiko, ki je usmerjena v rezultate. In če se je komisija zmotila pri svojih ocenah, potem bo pač eh, proračun prilagodila in mi bomo solidarni. Torej, svojim kolegom sporočam, nehajmo se osredotočati in to unilateralno na uh, plačila. To je vprašanje, s katerim se mora ukvarjati Evropska komisija. Hvala. Torej, eh, predvideli smo pol ure za to razpravo in sicer eh, v eh, delu, ki se nanaša na druge sekcije. Imam še štiri govorce in prosim, če ste kratki. Gospod Monka. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s pánom spravodajcom. Hvala. Strinjam se s poročevalcem, da moramo mobilizirati več sredstev tudi za sklad EFC. Zagotoviti moramo, da bo sklad opravil svoje delo. Gre za dodatnost in ne za nadomestitev drugih instrumentov. Imamo krizo s plačili in zaostajamo pri implementaciji, ampak tega si ne moremo privoščiti. Potrebujemo implementacijo. Pomembno je tudi zagotoviti sredstva za mala in velika podjetja, tako da ne bodo tako odvisna od bančnih posojil. Zagotoviti je treba, da bodo imela dovolj sredstev, da ne bodo ta sredstva iskala zgolj na kapitalskih trgih. Potrebujemo zagotoviti sredstva za tiste MSP-je, ki se sicer lahko naslonijo samo na bančna posojila, ta pa ne zadoščajo. Treba je dokončati tudi bančno unijo, da zagotovimo finančno stabilnost. Treba je zmanjšati sredstva, eh, tveganja v bančnem sektorju zagotoviti je treba dovolj sredstev za stabilne proračune. Ne moremo zaostajati, tako kot se nam dogaja zdaj. Razpravljali smo že pred nekaj časa o lastnih sredstvih in mislim, da bi morali to razpravo počasi že zaključiti. In zdaj se zdi, da še do konca leta ne bomo imeli pravih informacij. Ne moremo si več eh, privoščiti odlogov. Gospod Fernandez. Z zelo na hitro. Zahvaljujem se poročevalcu. Razumem, kar je povedal Gerard de Pre, se strinjam. Ne smemo se osredotočiti samo na plačila, to ni prednostna naloga parlamenta. Moramo se osredotočiti na politična vprašanja, ampak moramo pa tudi zahtevati odgovornost od komisije. Moramo biti pred, previdni. In v dokumentu smo že večkrat eh, prosili za načrt plačil in to do leta 2020 eh, v tem um, letnem finančnem okviru. In s tem se strinjajo tudi druge skupine. Torej, to uh, ne smemo pozabiti. Na ta način bomo tudi lahko od komisije zahtevali to odgovornost. Ja, in včeraj smo prisluhnili raziskovalcu, ki je rekel, eh, raziskovalcu, ki je rekel, da že eno leto čaka na plačilo in ker manjka en dokument, eh, pač že eno leto ni plačan. Še hitrejša bom. Strinjam se s tem, kar so povedali kolegi, zlasti glede tega, kar se nanaša na brezposelnost mladih ne smemo se preveč osredotočiti na varnostne ukrepe. Tega še nismo omenili. Omenili ste težave s plačili, vendar ne bi bilo pametno, če ne bi prevzeli nekaj odgovornosti pri obravnavanju eh, te teme. To bi kontaminiralo razpravo, zlasti, ko gre za revizijo MFF. Moramo imeti uravnotežen pristop. Ne predlagam sicer da se nekaj kar odpravi, ampak moramo biti zelo previdni pri svojem eh, pristopu. Eh, upam, da sem bila dovolj kratka glede tega plačilnega načrta do leta 2020. Hvala lepa zelo na kratko. Mislim, da je dokument gospoda Gajerja zelo eh, koristen, zlasti zato, ker nam omogoča tudi premostiti določena predhodna razhajanja glede teh vprašanj in eh, to je zelo pomemben dokument odziv na predlog, eh, proračunski predlog komisije. Torej potrebujemo prioritete, nove cilje, s katerimi se lahko odzivamo na nove izzive. In v tem eh, smislu mislim, da je zlasti letošnje leto zelo pomembno glede proračuna. Torej, kar se tiče plačil, ja, lahko se strinjamo. Strinjamo se lahko, da kot parlament eh, izrazimo svoje pričakovanja, svoje zahteve in tako dalje. Ampak eh, tu gre za eh, dva modela upravljanja, ki sta povsem drugačna. Po eni strani imamo komisijo, po drugi strani pa nacionalne države države članice, ki imajo zelo drugačen način upravljanja. In mislim, da moramo razpravljati najprej tudi o samem načinu in metodi upravljanja s proračunom, kajti očitno to ni ustrezno. Torej imamo celo vrsto eh, vprašanj, ustrajam pri tem, da mora biti ta proračun prvi post-revizijski proračun in ne zadnji proračun pred revizijo. Torej potrebujemo že vse eh, te eh, nove cilje, se pravi eh, pobudo za mlade podnebne cilje, ki so zavezujoči in ki so predvideni. Moramo prav tako resno spregovoriti o imigraciji in pa o humanitarni pomoči. In eh, torej, preden govorimo o 1A, 1B, 3, 4 in tako dalje eh, in o eh, pragih in tako dalje, moramo govoriti torej tudi o tem proračunu in to tudi s državljani. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalil poročevalcu za upravljeno delo. Glede mnogih vprašanj se popolnoma strinjam z njim. Tudi naša skupina se večinoma strinja. Bi pa nekaj podaril. Ne strinjam se, kot so nekateri rekli, da gre za problem komisije, ko ima proračun Evropske unije veliko luknjo med eh, odobritvami za prevzem obveznosti in odobritvami plačil. To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 urejanju vprašanja odobritev plačil, ampak lahko bi pa tudi zmanjšali odobritve za prevzem obveznosti. Seveda, znotraj Evropske unije je super, če lahko ta sredstva dobimo, ampak če jih ne dobimo, potem ne moremo enostavno sprejemati odobritev za prevzem obveznosti, potem pa ne moremo izpolniti svojih obljub. In seveda, tukaj imamo veliko podrobnosti, ki so pravilne, ampak ne smemo izgubiti izpred oči tiste glavne smernice. Tudi kolega Gar je že večkrat omenil, da je treba zagotoviti za ravnovesje med nalogami, ki jih eh, mora Evropska unija dejansko izpolnjevati. Potem pa so tukaj še države članice, ki morajo zagotoviti sredstva. Sicer naloge ne moremo izpolniti, vedno gre za iskanje tega ravnovesja. In potem na koncu so še posebej nesrečni državljani. Jens Geier, zelo na kratko, če se lahko, če lahko sklenete. Ähm, Hvala lepa za konstruktivne komentarje kolegic in kolegov. Veseli me, da poznate podrobnosti, ampak kar se pa tiče glavne usmeritve proračuna, pa razmišljamo enako. Dovolite mi, ker sem časovno omejen, da se dotaknem ene stvari. Podaril bi to, kar je povedal kolega Kölmer. Če ne bomo zdaj dali jasnega znaka, o povezavi med revizijo MFF in pa eh, posvetovanje v zvezi s proračunom. Torej, to je povezano in dati moramo jasen znak v zvezi s tem. Sicer bomo že pri naslednji operaciji ali dejavnosti proračun prenaprezali. evropske institucije morajo narediti več na področju obramne in varnostne politike. Veliko stvari je, katere moramo plačati iz sredstev Evropske unije, ni pa uh, nobene jasnosti ali, o tem, ali lahko to dosežemo z razpoložljivimi sredstvi ali ne. No, sem se strinjam z večino kolegov in kolegic, da je proračun podhranjen. zaradi političnih nujnosti imamo vse več zahtev, ki zadevajo proračun. Poteka politična razprava uh, glede določenih vprašanj in skoraj da se zdi, da je to treba plačevati iz evropskega proračuna. No, odbor za proračun mu je jasno povedati, da če države članice in institucije oziroma komisija menijo, da mora Evropa storiti več na področju varnostne in obramne politike, potem to ne bo šlo brez dodatnih sredstev. Hvala lepa, gospod eh, Taran, glede drugih eh, sekcij. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovani kolegi. Torej, sam sem odgovoren za ostale sekcije torej ena, dva, tri, štiri, sedem institucij ima 1,4 milijarde evrov na voljo, kar ni veliko. Ampak rad bi izpostavil nekaj manjših težav, ki jih je treba rešiti tekom tega postopka, ki se bo začel jeseni. Načrti eh, za odbor regij in eh, ekonomski socialni odbor so povezani tudi z našim načrtom parlamenta in to ima tudi posledice za naš proračun. In to je edini del proračuna, ki ga je komisija skrčila in to ima tudi posredni učinek na proračun parlamenta. Po mojem mnenju bi bilo verjetno lažje, če bi o tem razpravljali, ko bo, ko bi bil čas eh, za to primernejši in ne sedaj, ko je proračun že, osnutek proračuna že eh, pripravljen, se pravi, zdaj moramo to spreminjati z eh, posebnimi mm, akti, namesto da bi to naredili v normalnem proračunskem postopku. Kar se tiče uh, sodišča Evropske unije. Mislim, da bi morali predvideti več delovnih mest za prevajalce na mesto, da to eksternaliziramo. Tu gre namreč za zelo uh, zapletene, kompleksne prevode. In to je dober primer, kako različni so lahko naši pogledi na delo inštitucij. Nekateri internalizirajo, drugi pa eksternalizirajo. No, ampak eh, prepričan sem, da bomo našli ustrezne rešitve in veselim se prispevkov kolegov glede teh vidikov evropskega proračuna. Hvala. Si. Hvala lepa. Gospod Monka. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi spravodajcovi. Súhlasím s jeho záverom. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa, gospod poročevalec. Strinjam se z vašimi sklepnimi misli. Naj samo povem to, da v zadnjih eh, petih eh, letih smo za pet odstotkov eh, omejili oziroma zmanjšali število zaposlenih. In mislim, da bi bilo da je nesmiselno, da naprimer eh, krčimo število delovnih mest, potem pa dajemo zunanje pogodbe tem istim ljudem, ki so sedaj zunani sodelavci, kot to dela naprimer računsko sodišče. Torej, ne vem, moramo razmisliti o tem, ali je to smiselno ali ne. Na to drugo vprašanje se nanaša na Evropski parlament. Govorimo, da je proračun eh, precenjen in da je treba denar eh, premeščati. Za lani je bilo rečeno, da bo ta indeksacija eh, previsoka. Zdaj je zopet situacija takšna, da je to precenjeno in moramo biti resnejši glede proračuna. Hvala lepa, gospod Delano. Zelo nakratko. Strinjam se s tem kar je povedal poročevalec Taron, torej kar se tiče sodišča, torej kolega je pravkar povedal to, kar sem želel povedati v zvezi z um, tolmači, glede odbora regij in pa socialnega in ekonomskega odbora, torej sam sem bil član odbora regij in vem, kako je to pomembno in kako je to pomembno za regije, torej tudi um, na ekonomsko-socialnem odboru sem pogosto in strinjam se z gospodom Taranom, uh, ki je izpostavil uh, grožno, ki jo lahko pre predstavljajo takšni rezi. Torej, čestitam obema poročevalcama, gospodu Gajru in gospodu Taranu. pripravljena bodita na hude bitke s svetom. Prve informacije, ki smo jih eh, dobili, kažejo na to, da bo eh, svet še skrčil dobritve za prevzem obveznosti in plačila. Torej, gospod Gajer, imate veliko odgovornost tu za vaša priporočila. Sedaj pa nadaljujmo z naslednjim poročilom v zvezi z eh, pilotnimi projekti um, in pa pripravljalnimi ukrepi v proračunu. Imamo kar nekaj teh projektnih uh, pilotov za 2000. Uh, eh, pilotnih projektov za 2017, ampak več informacij o tem bomo imeli šele septembra meseca. On le saura à la mi-juillet. Ne, sredi julija. Sredi julija bomo imeli te informacije, ampak ne bo nas več tu, da bi se lahko z njimi seznanili. Eh, Hvala lepa. Proračun 2016, o tem je govoril že kolega Gajer, kar se tiče pilotnih in pripravljalnih ukrepov, pa je to seveda pomembno orodje za oblikovanje novih politik in za možnost, da tudi kaj preskusimo. In na koncu bi to lahko vodilo do programov. Pilotni in pripravljalni ukrepi morajo biti še naprej izvajani, imeti moramo pa tudi ustrezna sredstva, zato da bomo lahko dosegli cilje. Kar se tiče leta 2016 in kar se tiče zgornjih meja, se nam zdi, lahko ugotovimo torej, da je klasifikacija pomembna. Najbolje bi bilo ustvariti prednostna področja. Pilotne in pripravljene ukrepe moramo izkoristiti kar se da dobro, kajti na ta način lahko pokažemo, česa si pravzaprav sploh želimo, kakšne so naše predstave in predstave moramo tudi državljanom pokazati, kaj deluje in kaj ne. Biti moramo sposobni predložiti tudi predloge, kjer še ne financiramo, pa bi EU morala financirati, ker bi to bilo koristno za EU. Gospod Gajer. Hvala lepa. Mislim, da bom še krajši kot kolega Fernandeš. 321 novih predlogov imamo za pripravljalne ukrepe in pilotne ukrepe. Če se gledamo obveze, bi potrebovali približno 487 milijonov evrov. To pa nikako ne spada v proračun. Torej, se bomo morali osredotočiti na tiste programe, kjer so bili ti najviše ocenjeni strani komisije, pa morda še za to ne bo dovolj sredstev. Pravijo tudi, da si lahko še posamezne projekte potem posamično ogledamo, vendar pa ne bomo imeli pred poletnimi počitnicami možnosti se o tem pogovoriti. Kar se tiče dodatnih nalog in prednostnih nalog, pa tudi priprav na programe pa tudi proračunskih rezerv. Tukaj pa želim opozoriti na pilotni program. 25 milijonov evrov bi to naj stalo, o tem sem govoril. Vprašanje je predvsej retorično za kolegice in kolege je, ali bomo toliko namenili temu, glede na omejenost proračuna, ali je to vredno, glede na to, da imamo še nadaljne projekte v višini 30 milijonov evrov, ki nimajo kritja in so že načrtovani. Mislim, da če bo komisija izpolnila obljubo teh 25 milijonov v smislu raziskav za obrambo, mislim, da bi to preseglo običajne kvote za pilotne projekte in pripravljane ukrepe. Mislim, da moramo biti glede tega jasni, sicer nam ne bo uspelo ničesar storiti. Pilotni in pripravljalni ukrepi bodo sicer majhen vzvod na razpolago Evropskemu parlamentu, ki sklepa pobude in to bi bila prava dodana vrednost. Gospod Depri, čisto na kratko bi se odzval, gospod predsednik, pridružujem se razmisleku poročevalca ki pravi, da je število pilotnih in pripravljanih ukrepov že nekaj, kar odraža aktivnost europoslancev. Pri tem sodelujemo tudi mi, naša skupina je pripravila nič manj kot 43 predlogov. Tri pripombe imam. Prvič, 25 milijonov, ki jih zahteva komisija, kolikor vem, ni v svežnu pilotnih projektov, temu sicer tako pravijo, vendar mislim, da to ni realno. Nikakor se ne moramo predstavljati, da bi bilo teh 25 milijonov, ki jih predlaga komisija, namenjenih svežnju pilotnih projektov. Kaj narediti v tej obsežni izbiri, ki jo imamo na voljo? Torej, komisija mora uporabljati določena merila. A priori naj bi bili določeni projekti klasificirani kot najboljši. Zelo težko bo izpeljati že nekatere pilotne projekte, ki so označeni z oceno A, torej kot najboljši. Predlagam postopek, kot ga predlaga poročevalec, sicer bo vse skupaj zelo nejasno, ko gre za izbiro projektov. No, moramo delovati skladno z prioritetnimi cilji, ki smo se jih zastavili, zagotoviti moramo popolno doslednost med prioritetami, ki so bile oblikovane v priporočilih splošnega poročevalca, gre za konsens različnih političnih skupin. Obenem pa se moramo zavedati tudi tega, da to mora biti dejansko dejavnik pri izbiri projektov, torej skladnost z prioritetnimi merili. No, s tem smo zaključili s to točko. Nadaljujemo za naslednjo točko. Besedo ima kolega Kristoforo, ki bo predstavil solidarnosti sklada Evropske unije. Hvala lepa. V predlogu gre za oceno solidarnostnega sklada Evropske unije. Naj povem, da je solidarnostni sklad zelo pomemben sklad za Evropsko unijo vzpostavljen je bil leta 2002 za reševanje in odzivanje na katastrof. 3,7 milijarde evrov je bilo že zagotovljenih za več kot 60 naravnih nesreč. 2014 smo imeli prenovo pravil, kar se tiče solidarnostnega sklada, kar nekaj znatnih izboljšav je bilo tudi na pobudo našega odbora. kar se tiče naravnih nesreč, najprej države članice namenijo sredstva, potem pa jim mi ta sredstva vrnemo, tako da torej pomoč hitreje pride tja, kjer je potrebna, tako da so očkodnine lahko takoj izplačane. Pred to prenovo smo imeli težave z regionalnimi naravnimi nesrečami, ker ja, nekatere ravni niso delovale ustrezno. In so bili nekateri kriteriji, ki so bili odveč. Sedaj je kriterij samo ta, da morajo izpolnevati 1,5 odstotka regionalnega BTP in potem jih že lahko povrnemo. To je torej tudi izboljšava. Ampak, da bi država resnično dobila sredstva, pa mora naravna nesreča znašati najmanj 0,6 odstotka BDP države. To je še vedno težava, kajti pri nas v Grčiji smo naprimer nedavno imeli katastrofalne požare. 40 milijonov evrov je bila škoda, vendar pa nismo dosegli teh 0,6 odstotka. Morali bi več več kot 100 milijonov. Morda bi morali to torej ločeno preveriti in bi morda morali to zakonodajo spremeniti, kajti veliko držav je potem izključenih samo zaradi tega. Pri teh manjših naravnih nesrečah torej ni možnosti odškodnin in to je seveda škoda. Ja, je cilj dezobservat. Ima kdo kakšne dodatne pripombe, zahvaljujem se kolegu Kristoforov za to predstavitev. Prav gotovo je arbitrarno določati minimalni znesek ali prak, zaradi česar bi lahko prišlo do prekoračitve 100 milijonskega praga pri plačilih. Ima kdo kakšno pripombo glede tega deleža, glede odstotka? Zdi se, da ne, no potem pa smo pridobili nekaj časa. Zdi se, da je pri prelaz menja zelo dobro povedal to kar je bilo treba. Rok za vložitev predloga sprememb je jutri do 12. ure opodne. 8. septembra bo predstavil mnenje odbora regij. Na plenarnem zasedanju bomo o tem glasovali oktobra. Zdaj pa nadaljujemo z morebitnim razvojem in prilagoditvom institucionalni ureditvi Evropske unije. Jose Manuel Fernandez bo predstavil to mnenje. Na hitro bi vas želel opomniti, da bi se mi zdelo pametno po britanskem referendumu, pa v Brexitu, da se zazremo naprej, da stopimo korak naprej in omogočimo Evropskemu parlamentu, da od oktobra naprej odloča glede treh osnutkov mnenja, prvom šprez in pa bloge, o čem so govorili včeraj zvečer, danes bomo o tem govorili od pol 12. ure naprej, potem tudi poročilo Brok Breso, potem pa še poročilo Gija prhuštate. Predvideno je, da naj bi ta tri poročila obravnavili na plenarnem zasedanju v oktobra. In poskrbeti moramo za to, da bomo zdovili doslednost pri stališčih, ki jih bomo podali pri vsakem od teh mnen. Evropski parlament namreč mora biti pomemben akter in prevzeti vodilno vlogo pri razpravi o razvoju institucij Evropske unije. Evroskupina bo prvič izrekla sankcije in prevzela ustrezne pristojnosti. Komisar je dopoledne oziroma zjutraj že povedal nekaj o tem. Raven naj bi bilo določena na nič odstotkih. Gre torej za nadomestila in to je res izjemno. Gospod Fernandez, najlepša hvala, gospod predsednik. Ne bom se poglabljal v to razpravo. Moral sem se namreč ukvarjati z vprašanjem, katere države članice so bile med prvimi, ki niso spoštovale predpisov. Eno od teh držav je Francija, druga je Nemčija in niso utrpele nobenih sankcij. Opomnil bi vas tudi na frazo, ki je podal nekdo zelo pomemben. Francija ne trpi sankcij zaradi tega, ker je to Francija. Če se pri tem navežemo na načelo enakosti, lahko povemo, da vsaka država članica ima pravico do tega, da se izogne takim sankcijam. Dragi Manuel, to pravim le zato, ker sem želel opoziti to, kar je bilo povedano včeraj, da smo dobili uredito v smislu solasništva evre. Tukaj ne gre torej za to, kar se je dogajalo v Franciji, v Nemčiji od leta 2000. Torej, takrat ni bilo sankcij, zdaj bomo imeli sankcije, vendar pa so te sankcije v višini nične stopne. To torej ne bo delovalo in zato bi verjetno potrebovali ustrezno upravljanje z evroobmočjem. Teh sklepov morda ne moram povzeti tako, kot je to storil gospod predsednik. Je pa to zanimiva razprava. Celo nična sankcija je sankcija in to ima lahko določene negativne posledice. Tega se ne bom podrobno lotil. No, <laughs> rezultat med Portugalsko in Francijo je bil ena nič. Da, res je in s tem rezultatom sem bil zelo zadovoljen ta gol, ta rezultat je bil zelo zaslužen. No, zdaj pa bom nadaljeval v portugalščini. Kalendari pojasnjujejo. Torej, časovni razpored smo pospešili. Načrtovali smo, da bi predstavili naše stališče oktobra. In naj prosim, kolegice in kolege, veliko jih je odšlo že na druge sestanke. Prosil bi vas torej, če prispevate k temu poročilu. Namreč zazemam se za nekaj zelo enostavnega. Izivi, pred katerimi stoji Evropska unija, so veliki. Globalizacija, podnebne spremembe, demografija, potreba po energetski učinkovitosti, vprašanje migracij in tudi dejstvo, da nimamo zadosti virov. Ti izzivi še vedno ostajajo. Potem pa seveda imamo tudi cilje, ki smo jih oblikovali, kot je naprimer zaposlovanje, kot so naložbe, raziskave, boj proti revščini, boj proti podnebnim spremembam. Ti cilji še vedno ostajajo. To pa pomeni, da strategija Evropa 2020 ne bo se končala z letom 2020, temveč se bo nadaljevala. In mi moramo imeti vključujoče prednostne naloge, si jih še naprej zadajati in zato potrebujemo ustrezna finančna sredstva. In tukaj sedaj prehajam na pomembno pripombo. Potrebujemo zato ustrezni proračun. En odstotek BDP-ja ne zadošča za to, da se odzovemo na izzive, pred, na izzive, pred katerimi smo. Potem druga pripomba, potreba po boljšem usklajevanju proračuna Evropske unije in nacionalnimi proračuni. Tako bi lahko dosegli sinergije in tudi cilje. Vse skupaj je povezano z vprašanjem makajočih virov. In seveda potem pridemo do te razprave. Zato potrebujemo lastne vire, lastna sredstva. To je potreba, ki jo čutimo, to ni zapisano samo v pogodbah. Potrebujemo ustrezna sredstva za proračun Evropske unije. In tu upamo, da bo skupina na visoki ravni podala prispevek glavna odgovornost je pomembna. In če se države članice in komisija zavzemajo za določene cilje, potem morajo te cilje in obljube tudi biti sposobni izvesti in držati. To pomeni, da moramo večletni finančni okvir ustrezno uporabiti, stotstotno uporabiti. In potem pridemo tudi na vprašanje prožnosti. Zato je pomembno, da neporabljena sredstva, neporabljene odobritve za obveznosti ne gredo v nič. Da jih bomo lahko prenesli na proračunsko leto 2021 naslednjega leta. Tako da bi torej morali odobritve za obveznosti izkoristiti stotstotno, pa tudi plačila bi morali izvajati v polni meri. In tudi tukaj moramo vse vsote izkoristiti stotstotno. Nekaj je po mojem mnenju še prav posebno pomembno. Imamo seveda nujne razmere, izjemne razmere. In takrat je potrebno zagotoviti tudi izjemen odziv in izjemne vire. Tako da se moramo pogovoriti tudi v večletnem finančnem okviru. Saj imamo vendar posebne instrumente in ti posebni instrumenti so nad zgornjimi mejami proračuna. Strinjali smo se in to je tudi mnenje komisije, morda ne sveta. naše stališče je jasno. Mi pravimo, da če bi naj to štelo v proračun, potem to naj ne bodo posebni proračuni, potem naj to bo v večletnem finančnem okviru. In mislim, da je tudi jasno, da je celoten presežek v proračunu nekaj, kar moramo uporabiti za naslednje leto vedno znova pa smo branili tudi enotnost proračuna in skupnostno metodo. Zato torej se ne sme zgoditi, da bi imeli posebne privilegije za vzajemne skrbniške sklade in za ad hoc instrumente, ki so izven proračuna in ki tudi ne vključuje udeležbe parlamenta. Vem, da torej sedaj zahtevam povečanje proračuna, ko bi šli prek enega odstotka BDP. Pri državah članicah pa tega ne moramo storiti. Če bi to storili, bi bilo potem to izven proračuna. In zato imamo posebna pravila naprimer pomoč beguncem v Turčiji, prispevki državčanic, to ne šteje v izračun primankljaja. Če pa potem države članice želijo podpreti begunce s pomočjo proračuna, potem to šteje v primankljaju. Torej imamo različna pravila. Glede na to, ali uporabljamo posebne instrumente, izven večletnega finančnega okvira ali ne. In potem so seveda možne tudi izjeme, ne da bi uporabljali skupnostno metodo. No in potem je še nekaj pomembnih elementov, ko govorimo o proračunu in sicer enostavnost in preglednost. Ko govorimo o preglednosti in enostavni uporabi, Moramo seveda zagotoviti, da bo to točno to pregledno in enostavno. Naš način delovanja mora biti enostaven in pregleden. Ne sme se zgoditi, da država članica plača določen prispevek, potem pa dobi takoj 65 odstotkov tega prispevka vrnenega. Pa potem ne govori o tem, ampak samo o skupni vrednosti teh osod to je torej nekaj, proti čemu se moramo boriti. Ne govorijo o teh 100 minus 65 odstotkov, ampak o 100 odstotkih, torej toliko, koliko so prispevali. In pozabijo enostavno na izplačilo, ki so ga dobili, na popust, rabat, ki so ga imeli. To so torej različna vprašanja, ki so pomembna za naš odbor za proračun. V tem poročilu bom torej omenil te teme, ki sem jih omenil. Razmislimo o tem in veselim se že prispevkov mojih kolegic in kolegov. Nisem si mislil, da bomo že sedaj pripravili poročilo, da pa časovni razpored glede na dogodke je pospešen. Hvala lepa. Merci. Najlepša hvala, Jose Manuel. Gospa Šulin. Hvala predsedajoči za besedo. Hvala tudi kolegu Fernandešu za poročilo, za pregled pilotnih in pravorealnih ukrepov v proračunu za leti 2016 in 2017, s čimer se v celoti strinjam. Res je, pred nami so veliki izzivi, ne le na področju migracij, um, mene uh, predvsem skrbi brezposelnost mladih, kajti na ravni Evropske unije je po zdajšnjih zadnjih podatkih nekako skoraj 7 milijonov mladih do 30 let, ki so brezposobni. Že, od, že veliko eh, časa se pogovarjamo o lastnih sredstvih, ki bi jih morali poiskati, pa eh, še vedno nismo našli pravega odgovora. Danes je izjemna priložnost, ker se bomo srečali s predsednikom skupine na visoki ravni za lastna sredstva, s gospodom Montijem, tako da se že veselim te razprave. Mene skrbi v proračunu tudi um, zadeva Brexit oziroma izstopa Velike Britanije iz Evropske unije, ki se bo nekako zgodila po časovnici najbrž čez dve leti. In uh, če Velika Britanija letno uplača 5 milijard evrov v proračun, torej ko teh milijard od Velike Britanije v proračun ne bomo več dobili, me zanima, kako, kakšen odgovor imamo oziroma kakšni ukrepi se bodo izvajali, ali se bodo torej um, nekateri projekti, nekateri zneski na projektih zmanjšali, ali bomo teh pet milijard zapolnili tako, da bomo po nekem ključu obremenili države članice, ki bodo morale uplačati več v proračun. Čeprav ni nujno, da bo prišlo do tega, če svet tega ključa uh, o razdelitve bremen po, državnih, po državah članicah ne bo potrdil. Jaz uh, mislim, da bi se morali o tej problematiki že pogovarjati že sedaj, čeprav je ta točka vezana nekako na leto 2016 in 2017, pa vendarle mislim, da je hitro ukrepanje ključno Eh, naslednje moja eh, bojazen in skrb je tudi, kaj če se bodo tudi gospodarski kazalci v Evropski uniji zmanjševali in s tem posledično se bodo seveda zmanjševali tudi proračuni držav članic, kar, v nadaljevanju, kar bo v nadaljevanju privedlo do tega, da bodo države članice tudi v proračun Evropske unije plačevale, plačevale manj. Ne nazadnje v vsaki gospodarski, politični in moralni krizi prihaja tudi do eh, korupcije velikih davčnih utaj, ne samo na področju DDV-ja, ampak tudi na področju davkov dobička, kapitala, premoženja, eh, torej na vseh ravneh davkov. Zato me skrbi tudi eh, ustreznost projektov, ehm, saj so gospodarske spremembe več ali manj naprej tudi eh, predvidene in se jih eh, lahko eh, izračuna. Upam, da nisem bila preveč črnogleda, vendar mislim, da so to tudi ene izmed vključnih vprašanj in problematik, s katerimi se bomo srečevali v prihodnje. Hvala. Hvala. Gospod Denano. Gospod predsednik, popolnoma se strinjam z mnenjem vsega, porčevalca, gospoda Fernandeša. Tri stvari so pomembne. Važno je, kako bomo pridobivali ta sredstva, da naj namreč pridobivamo davkoplačevalcev. Tega se moramo zavedati, potem pa še je vprašanje konvergenčnosti, kako se bomo lotevali iz izrednih razmer, ki jih ni mogoče vedno napovedovati, čeprav je to včasih mogoče. Potem se bom navezal še na vprašanje brezposobnosti med mladimi in to je res, to je bistvenega pomena. Proračunska enotnost je prav tako zelo pomembna in to so ti trije vidiki, glede katerih se lahko popolnoma strinjam z vami. Bi se pa želel navezati še na vaš uvod, so lastništvo evra. Mislim, da gre za solastništvo, na katerem lahko delamo. Zato je še tako pomembno upravljanje z evroobmočjem, o čem smo že govorili. Gospod Kulmen. Hvala lepa, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil in čestital izredno gospodu Fernandešu za zmago na Evropskem prvenstvu. V nasprotju z nogometom, kjer je pač tako, da po, la, po zadnjem žvižgu ostane samo rezultat, vse, kar se je dvilo med tekmo, pa uh, je zgodovina. To nas pa seveda razlikuje uh, tukaj, ko govorimo politično tukaj odločitev ni samo odločitev, sklep ni samo sklep in potem nadaljujemo življenjem. Ne, vedno znova razmišljamo o tem, kaj se je zgodilo. In tako kot ste tudi vi, predsednik, lepo to povedali, če imamo pravila, naprimer, kar se tiče sankcij, če se kdo ne drži zaves in če se to stalno ponavlja, potem se ne krši samo ta pogodba, temveč nasplošno celotna struktura EU. In če kdo potem to razlaga tako, da smo pač nekoč naredili napako in bomo za sedaj ponavljali napake, potem lahko rečemo, da pravila obstajajo samo na papirju, v resnici pa jih ni. In to je tista največja težava. To je največja težava o kateri govorimo, ko govorimo o institucionalni strukturi Evropske unije. Tudi mi, kot odbor za proračun, moramo poskrbeti za to, da bodo strukture enostavne, jasne in pregledne. Na proračunskem področju ni tako. Razen redkih strokovnjakov nihče ne razume prav dobro proračuna Evropske unije in prav je bilo povedano, da ljudje ne, iz, ne razumejo tudi neto in bruto izplačil. In če se s tem ne ukvarjajo, potem seveda ne gre samo za to, da od bruta otegnemo neto in imamo rezultat, ki ga komisija izračuna. Ne, ne, potem je še precej zapletenih računov in moram reči, da je to preveč zapleteno. Če ne bi pri taki priložnosti bili tudi pogumni in ne bi rekli, da moramo skupaj razmisliti, kako bi lahko proračunske strukture poenostavili. Ali je res smiselno, da naprimer Nemčija, ki je največji netoplačnik, da, s tem se sicer strinjam, Torej moramo povedati tudi to, da če nakažemo 30 milijard evrov v Bruselj vsako leto, dobimo jih pa nazaj potem od 14 do 16, zakaj ne nakažemo v Bruselj manj in potem ne sodelujemo pri določenih programih. To bi pomenilo več preglednosti, bi naredilo proračun bolj vitek in bi se tudi vedelo, kdo financira kaj. Ne gre torej za to, kot sem dejal, da bi zmanjšali prispevke. EU potrebuje prispevke, to je jasno, vendar pa mislim, da moramo poskrbeti za poenostavitev. In ne vem, zakaj določen kmet v Švarcvaldu, naprimer, bi naj dobil podporo, ki jo mora dobiti po evropski zakonodaji, saj bi to lahko storili enostavno na ravni Zvezdne države ali v Berlinu. In to je veliko zadev, ki bi jih bilo potrebno nekoliko narediti nekoliko bolj enostavne. Najlepša hvala. Zdi se, da nihče nima več nobene pripombe. Glede teh poročanskih vprašanj je nekaj še posebej pomembno. Prejšnji teden sem izkoristil priložnost, da sem vam predstavil diagram, ki ga je pripravil sekretarjat in iskreno povedano, vse stvari niso ujemale. imamo naprimer posebne instrumente, jamstveni sklad, mehanizmi socialne varnosti, skrbniške sklade, proračunske instrumente in tako dalje. V vse različne strani gremo. Temeljno načelo demokracije je to, da morajo evropski državljani razumeti, kaj proračun sploh pomeni. Proračun mora biti razumljiv, sicer bomo izgubili veliko bistvenih referendumov, kjer se bo odločalo o Evropski uniji. Težava Evropske unije je to, da ne negovarja neposredno svojih državljanov. In seveda se ministri tukaj prijetno pogovarjajo, izognajo se tudi nadzoru na naravni rani, tudi Evropski parlament jih pravzaprav nadzira na nek način. In takšno delo se ne more nadaljevati. Gospod Fernandez. Izvolite. Še nekaj zaključnih besed. Eh, Hvala lepa. Hvala vsem za podane predloge. Upam, da mi boste te predloge poslali tudi pisno. Preden bom napisal poročilo, se bom z vami še posvetoval, lahko bomo vložili tudi predloge sprem, predvsej časa še, potem pa bomo seveda iskali tudi kompromise vendar pa mislim, da je ta prva izmenjava na mnenje pokazala, da razlik ni, da se strinjamo. Si, alors nous allons suspendre. Dobro, prekinili bomo sejo za nekaj časa. Potem pa bomo nadaljevali z izmenjavo mnen s predsednikom skupine na visoki ravni za lastne sredstva, Marijom Montijem.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

Mariju Montiju, ki bo danes predstavljal skupino na visoki ravni za lastna sredstva, od katerih bi lahko imela korist Evropska unija. Nekaj tednov prej bi se že lahko pogovarjali o tem, vendar nam okoliščine tega niso omogočile. Veseli me, da je danes z nami Mario Monti, ki nam bo predstavil, kaj nas čaka. V septembru naj bi imeli tudi pomembne sestanke oziroma sestanek z nacionalnimi parlamenti. Gre za medinstitucionalno konferenco. Povdarjam pomen tega srečanja, s čimer se bodo okrepili naši odnosi z poslanci iz nacionalnih parlamentov najpomembnejši korak v smer uporabe lastnih sredstev bo odvisen tudi od popolnega zaupanja med Evropskim parlamentom in nacionalnim parlamentom. Gospod Monti, izvolite. Monsieur le Président, je vous remercie infiniment pour... Gospod predsednik, lepo se vam zahvaljujem za to povabilo. podpora in pozornost Evropskega parlamenta sta bistvenega pomena tudi v samem jedru našega dela. Ustanovljena je bila namreč skupina na visoki ravni in prav gotovo bo delo na lastnih sredstvih bistveno tudi v smislu političnega reševanja težav. Dve fazi boste pomembni, gospod predsednik. Na eno ste se že sklicevali, tudi za nas je to zelo pomembno. Najprej bo govora o medinstitucionalni konferenci z nacionalnimi parlamenti, potem pa bomo dobili tudi poročilo skupine visoke ravni za lastne sredstva do konca letošnjega leta. Lepo se vam zahvaljujem za to povabilo in to priložnost bi želel izkoristiti zato, da izrazim nadušenje nad obnovljeno podporo, ki jo je podaril Evropski parlament prejšnji teden v resoluciji o povoljeni prenovitvi večetnega finančnega okvira 2014-2020. Pozvali ste k ambicioznemu končnemu poročilu visoke skupine za lastna sredstva do konca leta in seveda smo zavezani, da bomo to pravočasno zagotovili in spoštovali mandat, ki so nam jih dali tri institucije. Trdno sem prepričan, da je veliko časa, ki je bil namenjen skupini za poglobitev svojih mnen, prinesel veliko prednosti iz treh razlogov čeprav smo vsi pripravljeni razpravljati in razmišljati o nujnih razmerah, včasih pa moramo imeti morda nekaj več časa tudi za take zadeve in mislim, da je tako bilo. To nam je dalo možnost, da smo začeli trezno razmišljati. Prav tako smo pritegnili veliko strokovnjakov, akademikov in think tankov prispevkom Prav tako pa smo lahko zajeli tudi spreminjajoče se okolje in izzive, s katerimi se sedaj EU sooča. Naj vam podam nekaj bolj natančnih podatkov glede zadnjih dveh elementov. Med veliko prispevki, ki smo jih dobili, ki so na spletni strani naše skupine na visoke ravni, imamo tudi zonanjo študijo, o potencijalih in omejitvah in eh, spremembe reforme financiranja EU. Tukaj študija govori o najpomembnejših elementih reforme financiranja z lastnimi viri in tukaj lahko vidimo tudi izboljšave na strani izdatkov. Prav tako pa imamo tudi nekaj svežnjev, ki jih omenjamo, govorimo o njihovi vrednosti. Prav tako imamo zbirko analiz prihodnih financ Evropske unije, to so pripravili nemški strokovnjaki na začetku leta. To zajema precej vprašanj od financiranja javnih dobrin EU ali aktualizacije glede tega, kaj pomeni subsidijarnost za finance EU. Potem pa imamo tudi specifično vprašanje. In potem končno, in nimam dovolj časa omeniti posameznih prispevkov k našemu delu, nekdanje nizozemsko predsedstvo je podprlo naš razmislek, še prav posebno povezave med reformo prihodkov in izdatkov. Vemo, to sta eh, dve plati iste medalje, zato da bi torej evropski proračun postal bolj ustrezen v prihodnosti. Vsi ti prispevki so še toliko bolj dragoceni zaradi zelo turbulentnih časov, ki smo jih doživeli in jih še doživljamo ko je skupina začela svoje delo na začetku leta 2014, nismo želeli govoriti o temeljnih vprašanjih, kot je delovanje proračuna Evropske unije ali novih odgovornosti, ki bi jih naj namenili evropski ravni. Trajajoča finančna kriza in begunska kriza pa sta spremenili vse to. Pokazali so se razkorake v nekaterih naših politikah. Ko so predsednik, če bi rok za naše končno poročilo bil določen za sredo 2015, naprimer, bi bilo to poročilo popolnoma drugačno, veliko bolj rutinsko, verjetno vseeno s precejšnjimi izboljšavami, vendar pa te velike turbulence in velikanski izzivi, ki so se pojavili, so pomenili, da smo nujno morali iti še globlje, kar se samih temeljev tiče, pravzaprav konstitutivnih temeljev, kar se tiče proračuna Evropske unije, kajti proračun Evropske unije bo moral biti popolnoma drugačen. Tudi Evropska unija bo morala biti popolnoma drugačna zaradi teh izzivov, ki jih imamo in so se pojavili nenadoma. nacionalne vlade, Evropski parlament, svet, komisija so v zadnjem letu seveda se vrnili na pojem evropskih javnih dobrin. To je bilo nekaj česar zadnja leta nismo omenjali. To je bilo na podzvestni ravni političnih razprav vedno smo vedeli, da bo Evropska unija verjetno morala imeti to dodano vrednost, vendar pa potem, kako bomo oblikovali to dodano vrednost, to je bilo pa izgubljeno. Prav tako kot tudi pojem javnih dobrin v naših družbah, še prav posebno smo usmerjeni k maksimiziranju individualne potrošnje, blagostanja in potrošnje zniževanju, kjer se le da davčnih pritiskov. Medtem ko javne dobrine, čeprav posebno tiste, ki žal ali pa na srečo se lahko učinkovito proizvajajo na evropski ravni, vse to je sedaj v srčju pozornosti. Finančna stabilnost in ekonomska rast, zunanja, notranja, varnost. Tudi tukaj imamo zelo veliko težav in vse skupaj je potrebno povezovati. Kakovost okolja z globalnim dogovorom na COP21 za boj proti podnebnim spremembam in tukaj je EU odigrala pomembno vlogo. Vse to so izzivi, od katerih je odvisno preživetje EU, pa tudi blagostanje in varnost naših državljanov. Tega se sedaj bolj zavedamo kot še pred letom dni. Ni potrebno prav dolgo analizirati, da ugotovimo, da evropski proračun, tako kot je danes, ne more zadostiti tem nalogam. In upamo, da bomo izvedli ambiciozno reformo proračuna Evropske unije spremenil bi to besedico ambiciozno, to, kar sem imel ambiciozno pred letom dni, je sedaj morda postalo bistveno za ustrezno delovanje EU in proračuna tako na izdatkovni kot prihodkovni strani. Realnost je torej dvignila pragove naših ciljev naš mandat se osredotoča na stran prihodkov in priporočila bodo predvsem na tej strani, vendar pa moramo izpostaviti tudi, da je potrebno reforme izvajati usporedno. Imamo nekatere potencijalne vire prihodkov in to lahko pomeni sredstva za proračun EU, pa ustvari tudi spodbude za nadaljne politike, naprimer transport, transport, okolje, finančna stabilnost in še nekatere druge. Viri, prihodki iz nekaterih evropskih politik so lahko znatni, vendar pa zaenkrat, če to ne teče v proračun Evropske unije, temveč se to razdeli nacionalnim zakladnicam po zapletenih računih. Mislim, da se bo tega potrebno lotiti in se poprašati, ali je to najbolj učinkovit način za pot naprej. V tej fazi smo se obsežno pogovorili o vseh teh vprašanjih in naslednji pomemben menik za naše delo bo, da se v nekaterih najbolj pomembnih pogovorimo s predstavniki nacionalnih parlamentov 7. in 8. septembra tukaj v Evropskem parlamentu. Seveda tudi s predstavniki poslanke in poslancev Evropskega parlamenta, gostujoče institucije. Sedaj pa bomo našli nekaj minut o tej konferenci. Mislim, da je to zelo pomemben politični, institucionalni in psihološki moment. Glavni cilj konference je, da vključimo nacionalne parlamente v naše trajoče razmisleke zaradi razlogov, ki ste jih orisali že prej, gospod predsednik. Prepogosto v preteklosti so bili nacionalni parlamenti zanemarjeni, v tej zgodni fazi razprav na ravni EU in smo jih vključili šele, ko je bila dodoljena formalna vloga. Naprimer, ko je bil ratificiran sklep o vlastnih sredstvih. Samo dejstvo, da je skupina, ki imam čast predsedovati medinstitucionalna, taka občutljiva vprašanja pa so običajno v domeni držav, članic, in ravno to sedaj širi razpravo. že prej sem vam dejal, da je to zelo dobro delovalo z akademskim svetom. Upamo, da bo konferenca potrebna platforma za nacionalne parlamente, zato da bodo postali soodgovorni za razpravo o prihodnem financiranju EU. To bo dovolilo nam, skupini, da upoštevamo tudi njihove pomisleke v našem končnem poročilu. Zato smo konferenco razdelili na tri dele. Odrežencem smo poslali razlago in smo tudi zapisali vprašanje, o katerih bomo govorili. Telegrafsko tri teme konference so, torej tri omizja. Ena, kakšne vloge bi naj proračun EU imel na ravni javnih financ. Drugič, novi viri prihodkov za EU, vprašaj, kaj deluje in kaj bi naj spremenili. In tretjič, večja koherenca med evropskimi in nacionalnimi proračuni, kako lahko bolje sodelujemo. To bi torej bilo konkretno vabilo vašim kolegicam in kolegom iz nacionalnih parlamentov da ne pridejo. Pozabil sem, da so tudi sam eden izmed njih. In verjetno bomo imeli zelo konkreten dialog. Odeležba Evropskega parlamenta je seveda ključnega pomena. Vi, gospe in gospode, kot člani Evropskega parlamenta in tudi nacionalni parlamentarci, bodo, boste seveda dobili besedo skupaj z govorniki, ki so napovedani na konferenci. Omizja se stojijo iz nacionalnih poslancev in člani naše skupine bodo posredovali pri vseh temah. Če želite sodelovati, smo pripravili tudi spletno stran, kjer so navedeni tudi dokumenti, o katerih govorimo v naši skupini, pa tudi članki, novinarski članki, akademski članki, drugi predlogi. Vse to je na voljo na tej spletni strani in lahko vam seveda podamo tudi povezavo na to spletno stran. Sedaj pa, če mi dovolite, gospod predsednik še nekaj besed o delovanju naše skupine na visoki ravni. In o tem, kako se bo delo nadaljevalo, potem, ko bo objavljeno končno poročilo. Želel sem omeniti, da naj bi se skupina še nekajkrat srečala septembra in oktobra, pogovarjali se bomo o podrobni vsebini poročila. Potem bo vse skupaj odvisno tudi od sklepov medparlamentarne konference. Na začetku decembra ali pa sred decembra pa bomo predstavili osnutek poročila. Odvisno pa bo to tudi od zmožnosti institucij. Skupino so, so ustanovile tri institucije, med sejo v Štrasburu, trije predsedniki so bili za to zaslužni. Priporočila in končno poročilo bo torej naslovljeno na njih in primerno bi bilo tudi, da to naslovimo konkretno na predsednika Evropskega sveta. To poročilo pa bom predstavil tudi vam, ko se vam bo to zdelo primerno. V sodelovanju z vašimi službami smo se dogovarjali tudi glede časovnice in datumov. V naslednjih nekaj dnevih naj bi torej bilo jasno, kako bomo vsaj nekoliko natrpali vaš dnevni red za našo predstavitvijo decembra. Kaj se bo potem zgodilo? Evropska komisija bo morala oceniti končna priporočila in se odločiti, ali namerava oblikovati zakonodajni predlog o lastnih sredstvih. Po dolgem mandatu, ki so nam ga naložile tri institucije Evropske unije, naj bi torej pooblastila prenesli. na institucijo, ki je še vedno monopolist v smislu oblikovanja zakonodajnih pobud na Evropsko komisijo in potem se bo odločalo, ali naj bi dobili zakonodajni predlog za lastna sredstva. Nadrevanje dela bo v drugih institucijah potekalo skladno z njihovimi odločitvami in pripričan sem, da boste tudi vi v polni meri prispevali k razpravi o teh sklepih. Če imam na voljo še nekaj minut, tri ali štiri minute, gospod predsednik, pa mi dovolite, da omenim še dve vprašanji, ki sta postali še kako pomembni pri razpravi o finančnih vidikih Evropske unije. Ti dve vprašanji se tudi v osredju pomislekov, ki jih je izrazil Evropski parlament prejšnji teden v resoluciji. Tudi o teh dveh vidikih se je skupina na visoki ravni poglobljeno pogovarjala in ta dva vidika bomo gotovo vključili tudi v končno poročilo. Prvo vprašanje zadeva povezavo med viri prihodkov in politiko Evropske unije. Drugo vprašanje, ki ga bom omenil, pa je prav gotovo zelo pomembno tako za vas kot za nas, gre za širjenje instrumentov, ki jih financiramo na ravni ad hoc. Iz kar zadeva prvo vprašanje, torej povezavo med prihodki, sredstvi in evropskimi politikami in bi se navedel tudi na razpravo o evropski dodani vrednosti in javnem dobrem. Te koncepte je zelo težko opredeliti, prav tako jih je težko izmeriti. Koristi članstva v skupnem trgu pričajo o tem. Mimo grede, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, pogosto se tekom življenja zavemo vrednosti stvari, ki smo jih izgubili. In ali smo bili kdaj priča bolj jasni ponazoritvi vrednosti enotnega trga, kot je to videti zdaj, ko nas zapušča zelo pomembna država članica in si vrednosti obenem prizadeva, da bi ohranila kar se da veliko koristi enotnega trga kljub temu. In seveda moramo razmišljati tudi o tem, kako resno in intenzivno se bomo morali sooči s pogoji za to, da je država še vedno lahko upravičena do koristi enotnega trga. Vendar, kulturno in politično gledano, je ta država članica ali pa morda nekdanja država članica tudi bila pravzaprav v samem ozadju tega skupnega dobrega, torej evropskega enotnega trga. No, upam, da ne bo treba, gospod predsednik, pri vseh vidikih Evropske unije se soočati s tako velikimi pretresi, zato da se bomo naučili, kakšna je vrednost tega, ki je ponovadi v času stabilnosti ne vidimo. Koristi enotnega trga so dober primer, proračunsko gledano ne gre za prioritetno evropsko politiko in države članice to zanemarjajo, ko se osredotočamo na nacionalne prispevke k evropskemu proračunu. Bi pa morali nekako upoštevati koristi enotnega trga. Če razmišljamo o državi, ki ni država članica Evropske unije, naprimer Norveška, ki je trenutno zelo aktualna, vendar pa se udeležuje skupnega trga v različnih vidikih politike. No, potem lahko opazimo, opazimo da Norveška vplača dvakrat več v ta proračun, kot od njega dobi. In to že jasno kaže na to, da je veliko več koristi od tega, da ste vključeni v enotni trg, kot je vidno, razpoznavno. In ta država, Norveška, je očitno ocenila, da je njihov prispevek vreden tega. In tukaj gre za natančne izračune. Skupina na visoki ravni je pripričana, da je osredotočanje na transparentna lastna sredstva Evropske unije, ki jih ni mogoče zagotoviti le na nacionalni ravni, prava pot naprej, če želimo vzpostaviti ustrezne osnove za evropske javne izdatke. To je lekcija, ki smo se jih naučili v zadnjih dveh letih ko se je bilo treba ukvarjati z varnostjo kot skupno odgovornostjo, čeprav tega še nismo prevedli v integrirano politiko. Prav gotovo pa obstaja velika potreba po taki integrirani politiki. Nekatere nacionalne države so povečale potrebe po svojih proračunih, še posebej v okviru pakta o stabilnosti in rasti. Je pa to zelo daleč od pričakovanj naših državljanov ne glede na to, ali o grožnjah razmišljamo kot o notrnih ali o zunanjih. Varnost na zunanjih mejah bi bila seveda dobra za vse državljane, tudi za tiste državljane, ki prihajajo iz držav, ki nimajo neposrednih zunanjih meja. To je zelo pomembna pobuda na ravni Evropske unije, ki jo očitno državljani podpirajo precej dosledno. No, in tak primer je tudi primer evropskega javnega dobrega, čeprav tega ne podpirajo vsi. Učinkovitost evropskega proračuna bi morala biti preučena, poglobljena, zato da bi lahko zasnovali bolj ustrezno porazdelitev zadolžitev. Ne bomo vseh odgovorov našli na strani izdatkov. Morda bi lahko določene rešitve našli na ravni Evropske unije, tako na strani izdatkov in sicer z oblikovanjem in zbiranjem vlastnih sredstev, ki bodo povezane z določenim ciljem, prioriteto ali politiko. Sredstva, ki temeljijo na politiki, smo preučili pri različnih področjih, kjer naj bi nam to omogočilo tudi boljše razumevanje tega, kaj Evropska unija počne. In navedo bi le nekaj primerov finančna stabilnost in boj proti izogibanju davkom, FTT, Financial Activities Tax, potem okolje in boj proti podnebnim spremembam, obdavčitev emisij oglika. vse to, kar je mogoče opredeliti kot vlastna sredstva za evropski proračun in tako dalje, potem še vedno več naložb v evroobmočju in Evropske unije na osnovi ad hoc sredstvo. Ta seznam še zdaleč ni izčrpan in to tudi ni glavna prioriteta našega dela, je pa to gotovo zanimiv stranski produkt. Skušali bomo pokazati, da izdatki evropskega proračuna lahko prispevajo tudi k doseganju političnih ciljev tako kot to omogoča fiskalna politika v posameznih državah članicah, torej na nacionalni ravni. In tako bi lahko postali ukrepi na ravni Evropske unije tudi veliko bolj transparentni za evropske državljane. Potem pa še drugo vprašanje, ki sem ga želel omeniti. Uh, of... Nanaša se na vprašanje širjenja instrumentov na odhok način Ti instrumenti niso financirani iz vlastnih sredstev, premisliti je treba, eh, koliko inovacij in prožnosti lahko sprejmemo. Preden eh, se dotaknemo vprašanja demokratične odgovornosti, v zadnjih mesecih smo bili priča temu, da smo obravnavali nujne primere zadhok rešitvami, recimo instrument za begunce v Turčiji eh, in določeni skladi. Leta 2016 in 2017 naj bi zagotovili dodatni dve milijardi, da bi lahko ta sredstva speljali skozi proračun Evropske unije z dodeljenimi sredstvi in eh, zagotovili bi tudi določeno enotnost pri temu. Potrebujemo koordiniran pristop na ravni Evropske unije, takrat, ko je ta potreben. Skupina na visoki ravni se zelo dobro zaveda pomembnih napak takih kreativnih rešitev. Lahko bi našteli še druge primere. Te rešitve zagotovijo pragmatične odgovore, ampak niso zadovoljive z vidika demokratičnega nadzora sploh ne. Treba je tudi ugotoviti, ali se tako zagotovi ustrezni, učinkoviti instrumenti. Zlasti takrat, ko se nujni primerni potem spreobrnejo bolj strukturne prednostne naloge. Kaj ti spet gre za to, da je treba upoštevati običajno normalno življenje eh, ljudi, družin in podjetij. Pogosto je tako, da ravno nujni primeri izpostavijo določene pojave, ki so sicer že prej obstajali, pa jih nekako nismo ozavestili in potem eh, taki pojavi postanejo strukturni. No, kot in nujni primeri postajajo strukturne prednostne naloge, potrebujemo bolj strateško načrtovanje in ustrezno napovedljivo financiranje. Jasno je, da so, eh, da so bile te rešitve sprejete eh, zato, da se ne bi dotikali večletnega finančnega eh, okvira, zato je treba premisliti, ali ne bi bile take ureditve odveč, če bi zagotovili ustrezno pregledno načrtovanje. No, na strani financiranja proračuna Evropske unije imamo kreativne rešitve in te gredo lahko z roko v roki z eh, eh, okrepljenim demokratičnim nadzorom. Zagotoviti je treba ustrezno izrabo sredstev. Tukaj imamo še komponento sredstva, ki se ne naša na lasna sredstva in se nekako neseksi imenuje drugi prihodki. Omenili ste kazni na področju konkurence, na konkurence pa tukaj gre še za druge presežke zunaj običajnih prihodkov. gre za sredstva, ki so više od tiste najnižje ravni, sredstva, ki prihajajo iz BDP-ja. Tukaj ne gre za sklepe o vlastnih sredstvih, temveč za sekundarno pravo, ki zagotavlja taka sredstva. Zlasti gre za kazni iz primerov, ko je šlo za kartele ali pa kršitve konkurence. Potem pa gre tukaj se še za člen 7.1.1 splošnega eh, proračuna, eh, gre za dohodke, za davčenja goriv za avtomobile. Potem so tukaj še členi 1.9.2.1.9.4 PDEU, ki zagotavljajo sredstva. Teh ukrepov doslej še nismo uporabili, najprej jih je treba utemeliti s cili politike, ampak. Ti ukrepi so lahko oblikovani tudi zato, da se prispeva v proračun EU. Takšna orodja, torej pristojbine, eh, potem eh, stroški za uporabnike in podobno se lahko uporabi, eh, uporabijo v nacionalnem kontekstu, lahko pa postanejo tudi značilnost politike na ravni Evropske unije v prihodnje. Opravičujem se, da sem bil nekoliko dolg v svoje predstavitvi. Ampak, gospod predsednik, vedel sem, da odbor za proračun nekako čuti potrebo. da potrebuje dodaten razmislek o usmeritvah, tako da vam lahko zagotovimo dodatne elemente, v katerih lahko zdaj, gospod predsednik, skupaj s člani odbora uh, podrobno razpravljate. Hvala lepa za vašo pozornost. Merci. Merci. Voilà des Hvala lepa. No, ta aplavz eh, nadomešča moje povsem nepotrebne pripombe. To, kar je bilo rečeno danes zjutraj, kaže na to, da vaše besede povsem odgovarjajo na našim pričakovanjem. Torej, potrebujemo preglednost proračuna. Potrebujemo institucijo oziroma proračun skupnosti, katere člani ne morejo razumeti proračuna, takšna skupnost je na ta način oslabljena. Potrebno je, da proračun Evropske unije lahko državljani Evropske unije razumejo. Da lahko razumejo, da Evropska unija predstavlja dodano vrednost in da je ta dodana vrednost, da so to ta javna sredstva Evropske unije. In eh, proračunska enotnost je tu ključnega pomena. In zato je treba doseči ta Big Ben v tej konstelaciji. Če dovolite, je to konstelacija v zelo temni noči. No, ampak nimam dvoma, da bo tudi svetloba še prišla do nas. Hvala lepa. Predem dajem besedo poročevalcem lahko morda Alain Lemesur poda nekaj komentarjev. On je namreč tudi član vaše skupine. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne bom dolg. Torej, imam ta privilegij, da sem nadomestni član odbora za proračun in pa tudi um, član skupine na visoki ravni. In zahvaljujem se predsedniku uh, Montiju. Eh, ki resnično spoštuje mandat, ki je bil zaupan tej skupini in ki je uspel prepričati vse člane te skupine in sicer z metodo, ki temelji na konsenzu. In prepričan sem, da bomo tudi na koncu prišli do konsenza. Predsedujoči je to dejal, vsi člani tega odbora to vemo, ampak mislim, da je treba, treba pri tem ustrajati. Uh, Torej vse, kar se je zgodilo v zadnjih dveh letih, kaže na to in potrjuje to, kar je odbor za proračun eh, tudi vse čas eh, govoril, da potrebujemo reformo sistema lastnih sredstev. Proračun je okvir, glede katerega se je bilo treba strinjati, torej za 2014-2020, ampak ta okvir je popolnoma neprimeren za nove potrebe unije. Do te mere, da, torej sedaj govorim kot član odbora za proračun, torej po mojem mnenju si moramo postaviti vprašanje, ali je finanč, večletni finančni okvir za sedem let sploh upravičljiv, kajti v sedmih letih se lahko stvari popolnoma spremenijo, že v šestih mesecih se lahko spremenijo Eh, stvari popolnoma spremenijo. Torej, vi, gospod eh, predsedujoči, ste to na nek način že povedali. Ali je klasičen proračun, proračun Evropske unije sploh še legitimen? Sedaj smo v situaciji, ki je takšna, kot ste jo opisali. Gre za eh, konstelacijo proračunov med državami torej tu gre za neke vrste meddržavni proračun, ki je vzpostavljen za financiranje novih eh, potreb, znotraj proračuna Unije pa ko potrebujemo naprimer nova sredstva za financiranje Junkerjevega načrta ali za financiranje eh, preobrazbe Frontexa v Agencijo za nadzor zunanjih eh, meja, eh, ko potrebujemo financiranje za razvojno pomoč Afriki in tako dalje. Torej, v takšnih situacijah potem vzamemo sredstva iz tako imenovanih skupnih sredstev Evropske unije. Se pravi, gre za edini element evropskega proračuna, ki je svet, ki je zaščiten za sedem let. Torej, to so proračunska sredstva, ki so predvidena eh, za eh, države članice. Torej, to je 80 odstotkov proračuna. V tem primeru ni več skupnostnega proračuna. Torej, to pomeni, da bo prišel trenutek, ko bo treba to tudi na glas povedati temu bi dodal še naslednje. Brexit nas bo prisilil v to, da bomo razmislili o nekaterih stvarih in za začetek o um, proračunu. Če, če ne bo več Združenega kraljestva, potem ne bo več eh, rabata, kajti, in to nobenega rabata, kajti vsi rabati eh, so bili upravičeni zaradi obstoja britanskega rabata. In to uh, je tudi zelo pomembno. Na to še posredna posledica Brexita je verjetno ta, torej zelo, zelo verjetno je to, da eh, bomo priča v prihodnih mesecih eh, novim pobudam, verjetno tudi na, eh, na proračunski ravni, na ravni okrepljenega pravosodnega sodelovanja in tako dalje torej ministri euroobmočja ta hip niso zelo naklonjeni eh, proračunski zmogljivosti euroobmočja, ampak verjetno bomo imeli druge pobude na področju eh, varnosti, naprimer, kar bo vodilo tudi v preglede uh, proračunskih posledic. Uh, prav tako bo to veljalo naprimer za uh, energetski sektor. Vse to bo imelo finančne posledice. In, uh, Na koncu bo to gotovo vodilo v neko neko, nek nov evropski eh, proračun in verjetno bo treba tudi postaviti pod vprašaj večletni finančni okvir. Kar se tiče nacionalnih parlamentov, s katerimi se bomo srečali v začetku septembra, v sedanjem kontekstu euroskepticizma, dvomov glede Evropske unije in tako dalje, je edini način, ki ga imamo, da lahko naredimo zadevo privlačno za nacionalne parlamente, je, da ponudimo številke, ponudimo primere, da se osredotočimo na načelo subsidijarnosti in da pokažemo, da en evro, ki je investiran v Evropsko unijo, omogoči varčevanje za davkoplačevalce in tudi na nacionalni ravni, kar lahko pomeni, da bo Evropska unija, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, olajšala davčno breme davkoplačevalcev. In to bo lahko tudi vplivalo torej na davke. Sam sem jezen. Jezen sem na Evropsko komisijo glede tega, kajti 18 mesecev na ravni tako odbora za proračun kot eh, skupine na visoki ravni pričakujemo od komisije, da to nalogo izvede ali pa da jo zaupa nekomu drugemu, naprimer um, računskemu sodišču ali nacionalnim, uh, nacionalnim organom. In zaenkrat ni bilo na tem narejenega absolutno nič. In če ne bomo naredili eh, tega, če ne bomo pripravili teh dosjejev, potem uh, nas bodo nacionalni parlamenti popolnoma uničili in bo to popoln neuspeh. Pomembno je, da evropski poslanci branijo evropsko vizijo. Seveda nimamo vsi iste vizije o tem, kakšna naj bo Evropska unija, ampak eh, to je naša politična dodana vrednost, to, da vidimo skupni evropski interes in to v obdobju, ko nacionalni interesi ostajajo obarvani z neke vrste nacionalizmom. Zelo pomembno je, da sedaj evropske inštitucije branijo evropske vrednote. Gospod Levanovski je odsoten, gospod Depre. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dovolite mi, da najprej povem, da sem zelo vesel spričo besed gospoda Montija, torej v tem eh, kontekstu, kjer eh, so vsi zaskrbljeni, vsi dvomijo, vsi so pesimistični in vaše sporočilo se mi zdi izjemno pozitivno. Zlasti sem zadovoljen, eh, da vas je kriza eh, potisnila ne v obup, temveč v razmislek in to se mi zdi eh, dober pristop. Torej, glede na nove izzive, glede na sendanji kontekst, eh, me veseli, da se boste usmerili v ambiciozno reformo proračuna, torej ne samo pri prihodkih, temveč tudi pri politiki. In uh, Veseli me tudi to, da ste se osredotočili na ulogo proračuna v, um, pri evropski blaginji. To se mi zdi res revolucionarno. Torej, tisto, kar je najpomembnejše v Evropski uniji, ni nujno najdražje. Govorili ste o skupnem trgu ta omogoči največ koristi, verjetno. In ta omogoča tudi norveški, da uplačuje v skupno blagajno, zato ker ima od tega koristi. Torej, to je prva, prvi nauk na tem področju. Bom dal primer. Govorili ste o varnosti, da je varnost tudi del eh, te eh, teh vrednot eh, Evropske unije. Ampak notranja varnost prav tako ni vprašanje milijard, temveč je vprašanje pameti, ki jo uporablja politika. Če obveščevalne službe ustrezno izmenjujejo informacije, če imamo postopke, ki omogočajo identifikacijo nevarnih oseb, če te eh, službe, te informacije posredujejo ustreznim organom. Potem bomo videli, da se lahko izognemo takšnim situacijam, katerim smo bili priča, torej z gospodom Abdeslamom in pa atentati v Parizu. Ne vem, če napačno tolmačim to, kar ste povedali, ampak mislim, da poskušate najti način, Eh, kako opredeliti prihodke, ki jih bo mogoče takoj usmeriti v politike, kajti vemo, da so te, ti prihodki relativno eh, skromni v primerjavi z drugimi, ampak ne vem, ali je to ali je to eh, to, kar ste želeli povedati. Se pravi, da se identificira te prihodke, ki jih je mogoče usmeriti v politike. To se mi zdi zanimivo z proračunskega vidika. In na to še zadnji vidik. Predvsej pozornosti ste v vašem prispevku namenili konferenci 7. in 8. septembra, torej v sodelovanju z nacionalnimi parlamenti. In iz tega sklepam, da poskušate videti, če imamo nek politični prostor, ki bi omogočil to usmeritev torej v eh, lastna sredstva. Torej, tak je moj občutek. Moj občutek je, da želite izvedeti, ali bo to lahko sprejeto ali pa, če boste soočeni z vetom. Torej, gospod Monti, to je zaenkrat vse, kar sem želel povedati. Torej, zahvaljujem se vam za vaš prispevek. Hvala lepa. Imam eh, še tri govorce, ki bi želeli spregovoriti. Prosim, če ste čim krajši, kajti ob 11.30 eh, bomo sprejeli kolege iz odbora Ekon in z njimi bomo razpravljali o možnih eh, kompromisih v zvezi z predlogi sprememb poročila gospe Beres in gospoda Denota. Izvolite, gospod Denano. Ja, torej, hvala lepa za vaš prispevek. Zlasti cenim vprašanje eh, javnih dobrin, ki je izpostavljeno in eh, dobro se mi zdi, da ste namenili toliko časa tej izmenjavi, ampak gospod Monti, eh, po vašem poročilu postopki še niso zaključeni in časa nimamo. Torej, poročilo bo oziroma naj bi spodbudilo komisijo k pripravi eh, predlogov. Mene zanima, ali lahko pričakujete neko soglasje eh, med državami ali bomo zopet imeli kompromise ali ločene skupine. Gospa Gardija Zabar. Hvala lepa, zelo nakratko, gospod Moti res je, da eh, smo z velikim veseljem prisluhnili eh, vašim razmislekom, torej v imenu skupine na visoki ravni. Torej, na začetku smo torej govorili glede eh, ambicije, ki pa je sedaj postala nekaj nujnega. Kar me skrbi je to, da države članice ne vidijo istega filma kot mi eh, tu v Evropskem parlamentu. Včeraj smo se sestali s sedmimi ministri eh, za gospodarstvo, govorili smo o eh, evroobmočju, reformi evroobmočja, o nujnih ukrepah, ampak nismo dobili občutka, da je to. Uh, Na isti način razumljeno, gospod Lamasur je izpostavil politike na področju energetike, varnosti, boja proti terorizmu in tako dalje. Torej moramo delati skupaj znotraj Evropske unije. Torej vse ni v denarju, ampak denar je vseeno zelo potreben, če želimo reformirati torej proračun in del, ki ga predstavljajo lastna sredstva. Torej, mene skrbijo odločitve, ki jih sprejema uh, svet, kajti vedno uh, pristanemo na najnižjem skupnem imenovalcu. In upam, da predlogi, ki jih bo vaša skupina oblikovala, ne bodo. Uh, Min, ta najmanjši, najnižji skupni imenovalec, največ najvišji skupni imenovalec. In uh, skupni eh, oziroma lastna sredstva morajo biti tudi eh, del teh, eh, teh sredstev in del te dejavnosti in del te reforme z evroobmočja. Gospod Mont. E Hvala lepa. Gospod Monti, spomnim se, ko sem vas prvič videl v tem odboru, predstavljali ste svoje poročilo. Šlo za to, da bi morali dodati barvo. No, končno sem tudi sam uh, dobil priložnost, da dodam barvo v končnem poročilu. Torej, to poročilo ne bo zgolj črno-belo in mislim, da ste tudi vi si vzeli ustrezen čas, da poskrbite za to. Zelo cenim, da ste svoje delovne dokumente dali na voljo na spletu. To je zelo pomembno za vse državljane. Nismo vsi strokovnjaki. Ne zanima nas vse, vsaka podrobnost o lastnih sredstvih, ampak zelo pomembno je, da so ti dokumenti na voljo, tako so pregledni in uh, ljudje se lahko počutijo vključeni. Ne želim ponavljati komentarjev kolegov, ki so se že oglesili. No, ampak pri delu, ki nas čaka, moramo biti zmožni preseči vse tehnične aspekte tematike. Torej, ne smemo govoriti zgolj o golem računovodstvu, eh, tehničnih podrobnostih o sredstvih. Ne, govoriti moramo o zamisli, ki se nanaša na Evropo, ki se reformira, da se bo spet začelo investirati. Gre za to, da bodo državljani imeli ljubljen, eh, Evropo radi, da se bo ta ljubezen znova porodila. Trenutno imamo velike težave, brezposelnost, ekonomsko krizo, migransko krizo, ogromno upravljanja je potrebnega. Treba je zagotoviti, da bodo proračunske reforme take, da bodo zagotovile dolgoročne odgovore na vprašanja, s katerimi se soočamo. Pa še zadnji komentar. To temelji na tem, kar je povedala gospa Gardija Zabal. Danes igramo prijateljsko tekmo in tako je lahko zmagati. Mi smo vsi eh, vaši navijači, ne se tako izrazim, cenimo vaše delo, podpiramo vas. Vsekakor bomo z veseljem podprli poročilo. ampak pomemben je tudi tisti iz, odziv zunaj tega prostora. Kako se bo odzvala komisija, v kolikšni meri je pripravljena za zakonodajne pobude v naslednjih mesecih. Moramo biti pogumni. Kakšni so vaši občutki, ko se pogovarjate s svetom ali pa nacionalnimi vladami? Kakšni so njihovi odzivi? Hvala lepa. Eh, Madame Derrida. Gospod Derrida. Eh, ja, dovolite mi samo dve pripombi. Mislim, da moramo biti zelo previdni v zvezi s kakršnikimi koli eh, predlogi, ki se nanašajo na povečanje davkov za državljane. Že zdaj se državljani soočajo z vrčevalnimi ukrepi, videli so kako je z bankami, želimo več Evrope, ampak državljani so videli, da se povečuje presposelnost, soočamo se s krizo v lekarskem sektorju, tudi pri nas doma. Uh, je cena mleka izredno nizka, v penih štejemo, torej povečuje se euroskepticizem, ne želimo tega še povečevati. Zato mislim, da bo zelo težko prodati tako zamisel našim državljanom zdaj, ko vidijo, da Evropa dejansko ne deluje za njih in eh, vse se je poslabšalo z brexitom. Eh, nimamo um, nekega enotnega. Uh, izvanje proračuna, premalo je eh, preglednosti, premalo je odgovornosti. Eh, mislim, da bo zelo težko dobiti podporo naših državljanov. Težko bo zagotoviti, da bo vse razumljivo in pregledno, kajti ljudje dejansko ne razumejo proračuna Evropske unije takšnega, kot ga imamo. Če bomo šli po poti lastnih sredstev, bomo morda še bolj zapletni, zapletli vse skupaj. Potem pa je tukaj še vprašanje eh, pravične po eh, razporeditve BNP-ja eh, in treba je stvari dobro preučiti, preden se odločimo za kakršno koli pot. Dobro. Gospod eh, predsednik skupine na visoki ravni, rekli ste, da je proračun Evropske unije, torej istočasno proračun Evropske unije, za katerega smo odgovorni kot del proračun, kot veja te proračunske oblasti, istočasno pa je to tudi konsolidacija nacionalnih proračunov in pa eh, proračuna Evropske unije. In za konferenco 7. in 8. septembra ali ne, ne bi mogli oblikovati nekega sporočila glede eh, metode eh, teh računovodskih izkazov in glede certifikacije teh bilanc in tako dalje. Torej, da vse to lahko harmoniziramo in eh, lahko rečem celo standardizirane, zato da bodo ti dokumenti bolj poenoteni, kajti zaenkrat imamo zelo heterogene dokumente in tak Big Bang eh, v proračunskem vesolju bi nas lahko privedel do tega pomembnega koraka. Beaucoup, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se vam in zahvaljujem se vsem članom odbora, ki so se oglasili, pa tudi vsem drugim članom odbora za vaše prispevke. Torej, načelo enotnosti in pa berljivosti proračuna, to sta dejansko glavni načeli. V zadnjem prispevku pa ste oblikovali vprašanje v zvezi z metodo, ki bi omogočila torej večjo primerljivost med eh, nacionalnimi proračuni in pa evropskim proračunom. Na ta način lahko se ta berljivost eh, lahko uporablja za vse javne finance, tako v državah članicah kot na evropski ravni. Zdi se mi pomembno, da je del tega sporočila parlamentarne konference tudi ta. Želel bi se zahvaliti predsedniku Lamasurju. ki je več kot samo član skupine na visoki ravni, kajti tako za skupino kot za me je zelo, zelo pomemben. Torej, res nas vse navdihuje svojimi izkušnjami, svojim načinom razmišljanja in mislim, da je prisotnost gospoda Lamasurja in pa tudi prisotnost drugih članov parlamenta v naši skupini zagotavlja neko komunikacijo misli med parlamentom in pa skupino. In ta se mi zdi, izjemno pomembna. Ne bom se sedaj vračal na točke, ki jih je izpostavil gospod Lemesur, kaj ti tu se povsem strinjava. In dejansko posledice Brexita na proračunske razprave. So lahko zelo pomembne. Te posledice so lahko zelo pomembne in lahko vodijo v neko uh, Eh, logiko, se pravi, če imamo Brexit, potem ni več Združenega kraljestva, potem ni več rabata Združenega kraljestva, potem ni več rabata. Ne vem sicer, če bo to tako preprosto, ampak to je pač logika. Like... Eno točko bi izpostavil. nanaša pa se v bistvu na vsa vprašanja. Gre za vprašanje, kje smo politično gledano, kako razmišljamo v smislu političnega prostora, političnega tona različnih institucij, ki so sogovornice. Dejstvo je, da imamo samo en pomislek. Občutek imam, da smo bili vsi skupaj, ta odbor, pa tudi jaz, zaradi nekega razloga imenovani, oziroma ta skupina in jaz kot predsednik smo bili imenovani zato, ker želite izvedeti resnico, veste, da je to težko, ampak trudimo si zagotoviti vsaj dober približek resnice. Ko so me inštitucije zaprosile, da upravim to nalogo, so verjetno vedele, da tudi ko sem bil komisar, nikoli nisem okleval izvrševati izvršilne funkcije komisije na polno. Eh, tudi napram državam članicam, različnim deležnikom in pa industriji. Gre za to, da se v celoti skoristijo eh, zmogljivosti in moči, ki jih ima Evropska unija, da se izpolni naloga, ki jo od Evropske unije pričakujejo državljani. nisem naklonjen samo kaznovanju, ki smo mu včasih priča znotraj Evropske unije. No, vem, da se moram počasi ustaviti, ker imamo na programu še druge točke. Dejstvo pa je, da ne vemo, koliko je na voljo političnega prostora. Prepričani pa smo, da je del naše misije, da skušamo razširiti ta politični prostor, Tako da konferenca z nacionalnimi parlamenti, po našem mnenju, ne bo eh, samo poskus ugotavljanja, koliko je tega političnega prostora oziroma kako malo ga je. Gre za to, da želimo ljudi pripraviti do tega, da razmišljajo o dejstvih in da se potem počasi razširi tudi razpoložljiv politični prostor. Žal mi je, da ne moremo večje podrobnosti različnih vprašanj, ki ste jih postavili. Vsa vprašanja so bila zelo zanimiva. Nisem uh, vedel, da sem prinesel uh, upanje in veselje, asperanca, alegrija, eh, ampak uh, me veseli, uh, da smo presekali nekaj vozlov eh, previdnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, Mario Monti. To nam bo omogočilo sedaj prav mirne počitnice in pa pripravo na konstruktiven začetek dela jeseni. Torej, čakamo Bing Bang v proračunski galaksiji.